Kolegi. Kolegi, ste pripravljeni? Čaka nas glasovanje. Ali ste vsi prinesli seboj svoje glasovalne kartice? Ja, odlično. Kot veste, smo predstavili glasovanje o poročilu kolegice e, Zoane. Torej bomo glasovali o dveh e, poročilih. Najprej poročilo kolegice Ribeiro, ki je že tukaj, in potem poročilo kolegice Delej, ki je tudi z nami. Odlično, torej kolegi, če ste pripravljeni in ste vstavili svoje glasovalne kartice, potem lahko kar začnemo. Torej, začenjamo z kompromisom ena. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Kompromis 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Čestitke, 30 jih je glasovalo za od 30 navzočih poslancev. Kompromis 4. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro. Kompromis 5. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Kaputa in drugi. Poimensko glasovanje glasujemo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem nadaljujemo. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Osemnajst. Scott Cato, Brennan in drugi. C'era una richiesta di voto sulla seconda parte, quindi dobbiamo... Glasovati moramo o drugem delu. Mi pravi sekretariat. 18, drugi del. Kdo je za? Proti? Bomo glasovali elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 18. konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 28. Dvanajst za, devetnajst proti. To je bil rezultat, ne vem zakaj. Aparat ni deloval. Sedaj pa osemindvajset. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Želite preveriti, pa preverimo. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 28. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 30. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 35. 35. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 36. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Z enako večino. 37. Kdo je za? Proti vzdržani. Tukaj pa nisem prepričan, torej prosim, da glasujete elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjena. No prav velikih dvomov nisem imel. 38 za proti vzdržani zavrnjeno. 44 za proti vzdržani zavrnjeno. 46, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 70 elektronsko glasovanje glasujem. konec glasovanja. Oseminsedemdeset ne, o tem nam ni potrebno glasovati. Dvainsedemdeset je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiriinsedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Petinsedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestinsedemdeset za, proti, vzdržani, rekel bi, da je to zavrnjeno. Ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Pa poglejmo. Zavrnjeno z 19 glasovi proti. 79 kaputo. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjena. 80 za, proti, vzdržani, sprejeta. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sedaj pa končno glasovanje o tako spremenjenem predlogu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalke in prehajamo k drugi točki našem dnevnem redu. Gre za eh, poročilo Anželiki Dejaj. samo da se eh, zamenjajo člani sekretarjata. Dobro, bomo glasovali o letnem poročilu na temo politike konkurence. Smo vsi pripravljeni? Pa začnimo. Kompromis 5. Ja, imam prav? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. Kompromis 4. Glasujemo o kompromisu 4. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem. Konec glasovanja. Sprejeto. 47. Vegas. Poimensko glasovanje. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 8. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 64. Poemensko glasovanje. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 65. Dan tam za, proti, vzdržani, sprejeto. 67. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 68. Za, dvigujte roke proti, prosim, proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili 68 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ed je adottato per due voti. Sprejeto. Z dvema glasovoma razlike. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti vzdržani sprejeto. 71 za, proti vzdržani sprejeto. 73 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis deset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 83 nekov. Kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. Kompromis 11. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 85. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 97 za. Prosim, da dvigujete roke proti. Zavrnjeno. 98 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 99 za. Proti? vzdržani, zavrnjena. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sedaj pa uvodne izjave. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 6. Dvignite roko, prosim, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8. Za dvigom roke za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Predlog spremembe 11. Z dvigom roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18. Poro predlog poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20 z dvigom roke za, proti, vzdržani, sprejeto 21 za, proti, vzdržani, sprejeto 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti, vzdržani, sprejeto 26 za, proti, vzdržani, sprejeto 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 29 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjena. In sedaj je še končno glasovanje o tako spremenjenem predlogu poročila. Konec glasovanja. In čestitke poročevalki. Želi ali želiš še kaj dodati? Hvala lepa, gospod predsedojoči, rada bi se zahvalila vsem kolegom ki so sodelovali pri pripravi teh kompromisov. Zares se veselim, da smo odprli nove perspektive kmetovalcem na področju lojalne konkurence. Hvala lepa. Siamo all'ultimo punto. Allora. Smo pri zadnji točki dnevnega reda. In sicer je to skupna razprava odborov za kmetijstvo in pa proračunski nadzor. Gre za javno predstavitev na temo izkušenj, ki smo jih zbrali v okviru izvajanja programa LEADER. Naredili bomo kratek premor, kaj ti počakati moramo na Inge Gresle, predsednico odbora za proračunski nadzor. Prehitri smo bili in predsednice še ni.